na kratko predstavitev poročila gospoda Luisa Akvereja o agendi za trajnostni razvoj splošnega in poslovnega letalstva. Štiri minute imate na razpolago. Lepša hvala, gospod predsedujoči. To je vprašanje, ki je zelo pomembno za evropsko raven in prvič se komisija in parlament ukvarjata s tem vprašanjem istočasno, zato ker beležimo tudi eh, rast te dejavnosti. To je eh, vedno bolj pomemben gospodarski sektor. Imamo veliko majhnih in srednje velikih podjetij, ki so eh, aktivna na tem področju. Eh, 3500 naj bi jih bilo v naslednjem desetletju. 25,5 milijonov evrov eh, Eh, se investira in 24 tisoč delovnih mest eh, bo odprtih na tem področju. Med 30 in 50 tisoč letali bomo imeli v Evropi, se pravi 90 odstotkov vsega letalstva v Evropi bo predstavljalo splošno eh, in poslovno letalstvo. In to je pomembno socialnega in gospodarskega vidika zagotavlja fleksibilnost na področju letalstva, potem eh, je eh, to letalstvo pomembno tudi za druge dejavnosti, saj eh, tudi izobražuje zaposlene v drugih področjih letalstva. Ne samo, da raste ta sektor, ampak je tudi trg vedno večji. 60 odstotkov je tržni delež na svetu. In Evropska komisija se okvarja z glavnimi vprašanji eh, tega sektorja, ampak zato mora najprej zbrati podatke, na podlagi katerih se bodo sprejemale odločitve. Potrebujejo ustrezne statistične informacije za eh, ustrezne odločitve na področju splošnega in poslovnega letalstva. Drugič. Eh, Načelo sorazmernosti moramo spoštovati pri sprejemanju novih uredb. Kakršnekoli uredbe morajo biti eh, primerne tudi za majhna letala. Se pravi, v tem pogledu moramo zagotoviti spoštovanje sorazmernosti. To velja tudi za standarde in za ostale zakonodajne akte na tem področju varnost ne sme biti ogrožena, zagotoviti moramo, da bodo navigacijska pravila, ki že obstajajo, spoštovana in ne smemo uh, dovoliti prevelike poenostavitve uh, varnostnih pravil. Tretja točka. Dostop do zračnega prostora in eh, glavnih eh, in večjih letališč. Eh, zlasti dostop do regionalnih letališč. Ta sektor mora imeti dostop in tudi dovolj eh, oken v zračnem prostoru. To je potrebno, kajti ta sektor bo zagotov, zagotavljal boljše povezave med evropskimi mesti. Kar zadeva evropsko nebo, Cezar, tudi v tem pogledu moramo narediti vse, da bo zakonodaja ustrezna in da bo primerna tudi za eh, splošno in poslovno letalstvo, ki ima majhna letala. Majhna letala eh, imajo tudi manj izpustov CO2, -ja. to moramo upoštevati. In to moramo upoštevati tudi v okviru pobude Clean Sky. Narediti moramo vse, da bodo eh, ta majhna letala v prihodnje še manj onasneževala. To poročilo poročilo bo podlaga za bodočo zakonodajo na tem sektorju. Naš odbor se tega želi. Veseli smo eh, napredka, ki je bil dosežen in ki je opisan v poročilo. Upamo, da bo večina eh, glasovala za jutri. Najlepša hvala, gospod Kirov. Eh, komisija ima besedo. Predsedojoči, komisija to poročilo pozdravlja in se zahvaljuje poročevalcu in pa odboru za odlično upravljeno delo. Januarja 2008 je komisija prvič objavila sporočilo o splošnem in poslovnem letalstvu, temu so sledili pozitivni eh, sklepi sveta aprila 2008, sedaj pa imamo še to pomembno poročilo parlamenta. Vedeti moramo, da splošno in poslovno letalstvo predstavlja pomembno dejavnost 2,3 milijarde evrov na leto. Velike eh, investicije so bile narejene v raziskave in razvoj in tudi hitro raste. Dve tretjini vseh letal, ki so registrirana v Evropski uniji, spada v ta sektor. Splošno in poslovno letalstvo se stoji iz eh, majhnih podjetij in srednje podjetij. Eh, sektor je raznolik in zato morajo uredbe biti prilagojene tem posebnostim pri tem ne smemo ogroziti varnosti in veseli smo, da je ta koncept eh, eh, sorazmernosti vključen tudi v poročilo parlamenta. Tri pomembna področja so za naše delovanje v prihodnje. Razvoj skupnih evropskih varnostnih standardov za splošno letalstvo, integracijo neposlovnega letalstva v naslednjo generacijo eh, sistemov upravljanja zračnega prometa in pa zmanjševanje oglikove eh, sledi v tem sektorju. Komisija predlaga nekaj izvedbenih pravil, s katerimi želimo zagotoviti eh, enako varnost za eh, nekomercialno letalstvo tudi in prav tako naj podarim, da ne zagotovimo tavljamo samo ustrezne vrednosti, ampak da eh, skušamo tudi narediti vse, da upravljalci ne bodo nosili prevelikega bremena. Eh, bodoči ATM sistem za Evropo se oblikuje. Evropsko nebo je skupno eh, dobro za vse uporabnike, z vidika splošnega letalstva pa Single European Sky in Cezar predstavljata zelo, veli, eh, zelo pomembna projekta za eh, boljšo eh, uporabo eh, zračnega prostora in letališča. To bo odprlo vrata novim storitvam v Evropi. Ne na zadnje, splošno in poslovno letalstvo tudi vpliva na okolje, kljub vsem eh, napredkom in zato mora tudi ta sektor narediti vse, da bo svoj vpliv na okolje zmanjšal. Eh, načelo sorazmernosti bo tu imelo pomembno vlogo in komisija podpira delo parlamenta. Komisija bo poročala o doseženem napredku pred vašim zborom. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Reding, jutri bomo o tem glasovali. Sedaj najavljam eh, poročilo Ane Zaborske o nediskriminaciji na podlagi spola in solidarnosti med generacijami. Gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Dovolite mi, da se zahvalim.